kratke predstavitve poročil. In sicer v skladu s členom 45. drugim odstavkom slišali bomo predstavitve različnih poročil. Dobili bomo vtis o njih. Najprej dobi besedo prvi poročevalec Bastian Bilder in sicer gre za poročilo o trgovinskih in gospodarskih odnosih z Zahodnim Balkanom. 4 minute, gospod Bilder najlepša hvala gospod predsedujoči z veseljem bom izkoristil to priložnost da predstavim svoje poročilo o gospodarskih in trgovinskih odnosih z državami zahodnega balkana To poročilo nisem brez razloga začel z poudarkom na evropski perspektivi teh držav. Evropska unija ne more le ponavljati obljub iz preteklosti, ko gre recimo za izjavo, za solunsko izjavo, kar zadeva evropsko perspektivo za države Zahodnega Balkana. Ne. Države Zahodnega Balkana potrebujejo konkretne ukrepe, ne zgolj prazno retoriko. Zakaj je pomembna evropska perspektiva držav Zahodnega Balkana? Evropska unija ima po mojem mnenju pomembno odgovornost. Pomislimo samo na razpravo o Srebrenici. Ta regija je za Evropo velikega strateškega pomena. Kaj predlagam v svojem poročilu? Zauzemam se za dodatno okrepitev CEFTE. To je dodaten element za okrepitev sodelovanja v tej regiji. Hkrati pa je to tudi pomembna predpriprava za vključitev v skupni trg Evropske unije. To pomeni postopno vključevanje v Evropsko unijo v treh korakih. Evropska unija mora zagotoviti predpristopno pomoč za države Zahodnega Balkana tudi države članice lahko pomagajo in sicer z izobraževanjem lokalnih uradnikov. Na ta način se bodo države lažje pripravile na vstop v Evropsko unijo. Ko sem se začel ukvarjati z to temo, sem obiskal Ministrstvo za gospodarstvo v svoji državi v Hagu in takrat sem slišal, da pristop sodelovanje z, vlade z vlado dobro poteka, kar zadeva nizozemsko. To sem izpostavil tudi v svojem poročilu, pa ne zato, ker gre za nizozemski primer, ampak ker je ta primer ustrezen za države Zahodnega Balkana. Na ta način se lahko odzovemo na posamezne želje držav in tako uspodbujemo njihovo približevanje Evropski uniji. Govorim tudi o energetskem eh, sodelovanju z državami Zahodnega Balkana, kajti države Zahodnega Balkana bi lahko igrale pomembno vlogo kot tranzitne države za nafto in zemeljski plin. Zaradi tega je potrebna ustrezna podpora Evropske unije. Sem tudi član odbora za zunanje zadeve in V tem odboru smo že razpravljali o potrebi po skupni energetski politiki v Evropski uniji. Če se ogledamo današnjo situacijo, vidimo, da je ta energetska politika še bolj potrebna kot kdajkoli prej. Ne smemo dopustiti, da bi v Evropi vladal mraz. In sicer dobesedno in v prenesenem pomenu. Sam sem bil velikokrat na Balkanu. Veliko izkušenj imam in veliko znancev. Skupaj z odborom za mednarodno trgovino, z sodelavci tega odbora in z svojimi sodelavci sem obiskal Kosovo, Srbijo. Prihodni teden mislim, da bom šel še v Albanijo. Poročilo je zaključeno, delo pa še zdaleč ni končano niti moje delo, niti delo evropskih inštitucij. Kajti, če želimo zares poskrbeti za to, da bi to regijo približali Bruslju, potem lahko za prizadevanje na tem področju pokažemo tudi, da bodo napori teh držav nagrajeni. Veliko dela sem uložil v to poročilo, in upam, da se bo odražalo tudi v poročilih za posamezne države. Hvala lepa, gospa Vasilju. Hvala lepa, rada bi čestitala gospodu Belderju za izjemno dobro poročilo. Vaše poročilo ste predstavili v trenutku, ko se države Zahodnega Balkana vedno bolj približujejo Evropski uniji. Predstavlja pregled vprašanj, ki so pomembna v odnosih, trgovinskih in gospodarskih odnosih med Evropsko unijo in Zahodnim Balkanom. Naj se osredotočim zgolj na nekaj točk. Zahodni Balkan kot regija predstavlja ključnega partnerja za Evropsko unijo. Zadnje sporočilo komisije o Zahodnem Balkanu iz marca 2008 poudarja, da je Evropska unija zavezana evropski perspektivi te regije poudarja tudi pomen srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini za gospodarski razvoj te regije. Komisija se strinja s poročevalcem, da bi lahko perspektiva članstva Evropske unije delovala kot katalizator za trajnostni razvoj in za zagotavljanje miru in stabilnosti v tej regiji. Evropska komisija se strinja tudi, da je potrebna izpolnitev kriterijev in sicer kopenhaških kriterijev, da bi se lahko države Zahodnega Balkana pridružile Evropski uniji. Evropska unija je najpomembnejši trgovinski partner Zahodnega Balkana. Spostavljene so tesne vezi med Zahodnim Balkanom in Evropsko unijo, ki so izjemno pomembne za gospodarsko rast v regiji. Kot ste pravilno poudarili v svojem poročilu, je pomembna integracija in pa razvoj gospodarstva v postopku približevanja. In Evropska unija si zato prizadeva na treh ravneh. Prvič, na bilateralni ravni. Evropska unija je zagotovila preferenčni sistem za države Zahodnega Balkana, ki velja že od leta 2000. S tem je omogočen lažji izvoz na trge Evropske unije. Evropska komisija je izpogajala tudi prostotrgovinske sporazume z namenom vzpostavitve ustrezne situacije za gospodarski in politični razvoj. Naprimer, gre tukaj za povezavo z akijem Evropske unije. Drugič, na regionalni ravni je Evropska komisija skušala pospešiti pogajanja o srednjeevropskem sporazumu o prosti trgovini. Odločila se je tudi za finančno in pa tehnično podporo za sekretarjat CEFTE, hkrati pa Evropska komisija pomaga tudi pri izvajanju tega sporazuma. Evropska komisija ceni tudi regionalno spoštovanje tega sporazuma, in priznava, da je sporazum izjemno pomemben za globjo regionalno integracijo, pa tudi za pripravo na popolno vključitev Zahodnega Balkana v enotni trg Evropske unije. Poleg tega je CEFTA vzpostavila tudi ustrezno strukturo za razpravo o gospodarskih in trgovinskih zadevah na regionalni in bilateralni ravni. To pa je izjemno pomembno za poglobitev regionalnega sodelovanja in za dobro sosedske odnose. Evropska komisija bo še naprej nadzorovala izvajanje srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini in o tem bomo še naprej poročali v letnem poročilu o pridružitvenem in predpridružitvenem postopku. In še tretjič, na multilateralni ravni je komisija podprla pristop eh, teh držav k svetovni trgovinski organizaciji. To je namreč ključen korak za sodelovanje v globalnem gospodarstvu. Evropska unija je mobilizirala vse možne politične instrumente, da bi podprla države Zahodnega Balkana pri izvajanju reform, in da bi podprla regionalno sodelovanje. Instrument za predpristopno pomoč je izjemno pomemben, z njim lahko odgovorimo na potrebe, razvojne potrebe teh držav. Trenutna pomoč za leta 2007 do 2014 znaša 11,5 milijard evrov. In Evropska komisija je vzpostavila tudi dialog z vsemi državami v regiji, Na ta način bi radi vzpostavili tudi načrt eh, za ukinitev vizumskega režima. Evropska komisija je sprejela vse pomembne korake za vzpodboditev eh, trgovinskih odnosov in za približanje gospodarstva Zahodnega Balkana Evropski uniji. V zaključku bi se rada še enkrat zahvalila poročevalcu za to dobro poročilo. Komisija se strinja z vašim pristopom. Najlepša hvala. Eh, torej, hvala lepa. To poročilo bo predmet glasovanja jutri zjutraj. Sedaj pa nadaljujemo s poročilom gospe McGuinness. Štiri minute imate, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka. Predlagala sem to poročilo zaradi.